David Mardeli je zapustil skupino EFDD s 13. februarjem in je sedaj v skupini nepovezanih poslancev. Uh, Luise Carlson je 21. februarja zapustil skupino EKR in je sedaj med nepovezanimi poslanci. Gospa Girling je zapustila EKR in se pridružila ELS z 28. februarjem 2018. Poslanec Ashworth je zapustil skupino EKD in se pridružil skupini ELS z 28. februarjem 2018. Skupina ELS eh, predlaga, da se imenuje eh, gospod Didi za člana delegacije.